<clears throat> Κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Господи и господи, наделюваме заседанием. Обещам вас на господ Тобиас Флого, v skladu s pravilom 6 in prošnjo. Minhenskih oblasti. To bo obravnaval pravni odbor. Zdaj pa gremo na prvo točko na današnjem dnevnem redu ta večer v zvezi z rozevinom in dovoljenimi enološkimi postopki. Proti hitologu Kirja Luling. Jaz... Najprej bomo dali besedo gospe Luling, ki je oblikovala ta vprašanja. Eh, Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Eh, proizvajalci kakovostnih vin in eh, pravi poznavalci naših proizvodov nočejo, da se govori o mešanju in zato je razumljivo, da.